in sicer poročilo Reding v zvezi s pogajanji o sporazumu o trgovini in storitvah. Tisa, gospa Reding, izvolite. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. Od leta 2013 se 23 držav, ki predstavlja 70 odstotkov trgovine storitev pogaja o sporazumu TISA. Vseeno je TISA precejšna neznanka. Vseeno pa bomo morali upoštevati pravila TISE, ko bomo kupovali mobilni telefon, ko bomo kupovali s kreditno kartico ali bančno kartico, ko bomo kupovali preko spleta in tako naprej. Noben digitalni prometni sektor ali fina sektor finančnih storitev ne bo izključen iz tega sporazuma, tako da nimamo pravice do napake komisija je sicer tista, ki, pogaj, ki vodi pogajanje v imenu Evropske unije. Parlament nadzira komisijo, zato bo pripravil tudi zelo jasne smernice. Tudi poročilo, o katerem bo parlament glasoval v sredo, govori o tem, da je izziv zelo velik. Celo v parlamentu so vse politične skupine strnile vrste kljub sečeršnim razkolom, ki obstajajo med skupinami. Tako glede osebine, kot glede oblike pogajanj smo se dogovorili. Najprej glede same oblike. Tu gre za velik razkorak. Dolgo časa so se pogajanja vodila za zaprtimi vrati, od volitev v letu 2014 so se stvari spremenile. Glavne politične skupine zagotavljajo neutrudno spremljanje vsakega kroga pogajanj. Poleg tega obstaja intenziven dialog znotraj parlamenta, Osem parlamentarnih odborov je vključenih, tudi izven institucije sodelujemo s civilno družbo predvsem. Mandat sveta in predlogi Evropske unije so že javno objavljeni. Komisarki se tudi zahvaljujem, ker je pomagala na tem področju. S tem poročilom želimo iti še dlje, kar zadeva preglednost. Še par besed o vsebini. Spremembe so precej radikalne. Mi smo izvoljeni predstavniki, zato je naša odgovornost, da natančno zamejimo tiso, da jasno povemo, kakšno tiso si želimo in kakšne tise si ne želimo. Sporočilo je zelo jasno. Želimo si boljšo pravno ureditev na mednarodni ravni, želimo si pravično, trdno ureditev. Kaj to pomeni bolj natančno? Trenutno poročilo vsebuje tudi modre smernice več vzajemnosti, ko gre za dostop do tujih trgov, predvsem na področju telekomunikacij, prometa, javnih naročil. Več pravic za potrošnike proti zlorabam, kot naprimer stroški pri gostovanju ali nezaželena pošta. Več prednosti za MSP-je in več udeležencev za pogajalsko mizo. Tudi Kitajska bi lahko bila vključena. Tudi naše skrajne meje so jasno določene. Naše javne audiovizualne storitve morajo biti izredno izključene. Naša pravica do urejanja tega področja ostaja zgolj naša. Potem je treba zaščititi tudi osebne podatke. Omejiti je treba tudi premike posameznikov znotraj posameznih pogodb. Biti moramo ofenzivni in defenzivni. Tu gre za pomembna vprašanja. Ne smemo sprejeti sporazuma brez varovalk in brez zaščite. Potrebujemo pa ustrezno zaščito, ki bo urejena v sporazumu. 160 milijard je vreden ta sektor. Zato bi Evropska unija morala spremeniti področje delovanja, da bodo mednarodna pravila delovanja bolj jasna in bolj pravična. Kolegice in kolegi, imeli boste priložnost, da pogajalcem pošljete jasno in odločno sporočilo. Želimo si, da bi šla pogajanja v pravo smer, da bi uveljavljali interes naših podjetij in državljanov. Glasujte proti poročilu in glasovali boste za status quo, za pomankanje pravil, za odsotnost vzajemnosti. Če boste glasovali za poročilo, boste glasovali za spremembo, za preglednost, za zagovarjanje naših vrednot in interesov. Glasujte za. S tem bo parlament dal komisiji tudi zelo jasen mandat. Prozemimo torej nas odgovornost. Hvala lepa. Komisarka Malmstrom ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospen gospodje, dober večer. Komisija bi se rada zahvalila parlamentu za predanost. Ogromno odborov sodeluje v pogajanjih o TISI. Gospa poročevalka, hvala lepa, da ste opravili tako dobro delo pri tem poročilu. Hvala tudi poročevalcem v senci. Zelo pomembno je, da to povdarimo. Mi se pogajamo seveda v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, to moramo podariti. Storitve predstavlja 70 odstotkov BDP-ja, zgolj 25 odstotkov zonanje trgovine. TISA je torej instrument, s katerim bomo skušali popraviti to neravnotežje. Odprli bomo tuje trge tudi za evropske dobavitelje. Ta teden, ko ravno govorimo o tem, se pogajalci iz 23 držav Svetovne trgovinske organizacije sestajajo v Ženevi, kjer poteka 16. krok pogajen o TISI. Veliko napredka smo že dosegli, želimo si, da bi nadaljevali na tej pozitivni poti. Sama sem imela možnost sestati se skoraj z vsemi ministri, katerih, pogaja, katerih države se pogajanjajo v Davosu. Vzdušje je pozitivno, številne države so želele pogajanja zaključiti še v letošnjem letu. To je ambiciozen realističen cilj, ampak vseeno je za nas vsebina bolj pomembna od hitrosti. Zelo ambiciozen načrt dela imamo. Podpiramo priporočila Evropskega parlamenta, ki se omenjajo tudi v osnotku resolucije, o kateri boste glasovali v sredo. Zagotovo bomo poštevali vaše stališča, koliko je tole možno, medtem ko pogajanja potekajo kot podarjate v resoluciji, s tisto želimo sprostiti neodkrit potencial globalnega trga storitev. Lahko dobimo edinstveno priložnost, da se lotimo obstoječih ovir na področju mednarodne trgovine storitvami, zaradi česar prihaja do omejevanja pri izvozu storitev. Želimo oblikovati odločna, pregledna, učinkovita pravila v vseh sektorjih, ki so ključnega pomena pri zagotavljanju globalne trgovine storitvami. To je pomemben prispevek k večlat stranski trgovinski agendi, še posebej v času, ko več stranski sporazumi igrajo pomembno vlogo v kontekstu po Nairobiju. Popolnoma se strinjamo z vami, zame osebno je to tudi zelo pomembno. Čim širšo udeležbo moramo zagotoviti pri TISI, zato da bomo lahko oblikovali prihodnji večstranski sporozum. 23 držav trenutno sodeluje pri pogajanjih. To predstavlja 70 odstotkov globalne trgovine s storitvami. Vrata pa moramo pustiti odprta za dodatne države, še posebej za velike države v usponu kot je Kitajska. S tem bo TISA dobila tudi kritično maso in lahko postala večstranski sporazum. Evropska unija vodi prizadevanja na področju oblikovanja TISA na tak način, da bo leta popolnoma skladna s porazumom GATS. S tem bomo tudi poenostavili multilateralizacijo tega sporozuma v prihodnje. Vesela sem, da Evropski parlament ceni vse, kar smo storili na področju preglednosti. Hvala, da ste pritiskali na tem področju. Mi si bomo seveda še naprej prizadevali, da bi preglednost okrepili. Prejeli ste vse dokumente v zvezi z pogajanji. Svet prav tako glavni pogajalec interni Skupini za spremljanje redno podaja briefinge, to skupino vodi gospa Redding, smo v stiku s civilno družbo. Vsa poročila strani pogajalcev so na voljo na spletni strani po vsakem krogu pogajanj. Še par besed o zadevah, ki jih izpostavljate v resoluciji, da vas pomirim. Osnutek resolucije zahteva horizontalne izjeme, ki bi jih sprejeli vsi, ki sodelujo pri tisi, ko gre za javne storitve vse stranke, ti se morajo podpisati tudi konvencije mednarodne organizacije dela. Če želimo, da bi tisa bila multilateralni sporazum, moramo se skupaj temeljiti na področju uporabe GAC-a. GAC ne vsebuje toliko izjem, niti ne zahteva, da se stranke vključijo v druge konvencije ali sporazume. Države v usponu bodo zagotove pretehtale tudi ta pogoj. Ne Nikakor pa nam to ne preprečuje, da sodelujemo z drugimi državami v okviru drugih forumov, da bodo te države, predvsem države v osponu, podpisale konvencije ILA. Javne storitve, kultura, pravice delavcev. Odločna sem glede teh treh vprašanj. Celotna pogajalska ekipa si želi, da bi v Evropski uniji sami odločili o stopni zaščite, ki jo želimo na teh področjih. Evropska unija ne bo nikoli sklepala kompromisov glede ključne vloge nacionalnih, lokalnih in regionalnih organov pri zagotavljanju javnih storitev, pri naročanju javnih storitev, kot je to zapisano tudi v evropskih pogoj, pogodbah. To je naš pristop, ki ga bomo ohranili. Osnutek resolucije predlaga mode one ko gre za liberalizacijo čezmejnih storitev. Pri finančnih storitev bomo še posebej previdni. V drugih sektorjih, kot so digitalne storitve, ki predstavljajo velik potencial za rast, zlasti za nas, pa je to seveda zelo zanimivo. Čezmejna narava je del tehnologije, zato za Evropsko unijo ne bi bilo dobro, če bi se tu kakorkoli omejevali. Varstvo podatkov je ključno za Evropsko unijo in tisa tega ne bo ogrožala. Na koncu naj povem še to, da smo dosegli dogovor o ETC. Pogajanja so bila izjemno težka, vsakršna sprememba pri standstill določbah nas bo vrnila nazaj na začetno točko. Vendar lahko ste prepričani, da bodo te določbe veljale zgolj za pravico do diskriminacije med tujimi in javnimi podjetij. Nacionalna obravnava, kot to imenujemo, ne bo pa veljalo to za liberalizacijo oziroma za zaveze, ko gre za dostop do trga. Precejšnje izjeme imamo tudi za tiste najbolj občutljive sektore. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani, ta resolucija se mi zdi dober znak. Dobro je, da čim hitreje sklenemo tiso. Zelo jasno ste začrtali svoje meje, svoj prispevek ste dali. Hvala lepa za to. Hvala tudi za vsa mnenja strani različnih odborov. Sama bom v celoti sodelovala z Evropskim parlamentom v prihodnje, ko bomo stopali k sklepnim krogom pogajanj. Hvala. Gospod Handel za odbor Empel, izvolite. Najlepša hvala. Pomembno je, da Evropski parlament pripravi mnenje glede tega sporazuma. Ampak eh, kaj drugega kot to, da vas eh, opozarjamo, v bistvu ni prišlo iz tega poročila. Že vse od leta 2007 smo imeli 64 primerov iz eh, globalizacijskega sklada, kjer smo eh, morali dati očkodnine zaradi tako imenovane liberalizacije. Tudi zaradi tega je odbor za zaposlovanje zahteval, da spoštujemo vsaj osem minimalnih norm svetovne organizacije za delo in da bodo, te, eh, da bodo ti standardi res spoštovani, tako da bo mogoče dobiti tudi očkodnino v primeru nespoštovanja. Tega sedaj eh, ni vključenega, piše samo, da je potrebno spoštovati vsa veljavna pravila. No dvomim, da bodo Pakistan, ZDA in Kitajska spoštovali takšno uh, besedilo. Mislim, da tukaj ne smemo uspodbujati liberalizacije neposredno, tako da bo možno imeti pravičenje socialno trgovino za storitvami, ne pa nasprotno. Hvala za odbor eh, Deve, gospa Sančes, izvolite. Hvala, gospod Varkarsel in hvala vsem tistim, ki delate za to, da bi imeli. Eh, pogajanje takšno, da bi bil ta sporazum manj škodljiv, hvala tudi civilni družbi, ker ste vi bili najbolj eh, skrbni bravci besedil, ki so predstavljala v javnost. In ste prijavili tiste dele, tiste, ki so nespremljivi. Mislim, da ste se nekaj naučili iz tega, kar se godilo s TTIP-em mislim, da so določene stvari odvečne in skrivajo škodljiv, škodljivo jedro tise. Bomo videli, kako boste tudi glasovali, ko bomo govorili o tistih stvarih, ki jasno govorijo o pozitivnih seznamih, o uh, klauzuli standstill in upam, da se zavedate, da nihče ne obvešča o javnosti in zato je prav, da glasujete in da pokažete svojo voljo. Za odbor Ekon, gospa Moske, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Cilj tise, kot vsakega trgovinskega sporazuma, mora biti po našem mnenju to, da je koristen za potrošnike in evropske delavce. Tako dosebuje ambiciozne cilje, ki spodbujajo dolgoročno rast in ki lahko vplivajo na delo eh, ponudnikov storitev. Moramo spodbujati eh, mednarodne obveznosti, eh, ne smemo pa dopustiti, da se to izkoristi tako, da bi uh, spodbujali uh, davčne vtaje in pranje denarja v uh, storitvah. Ne na zadnje pa prosimo, naj bo komisija čim bolj transparentna. To je ključnega pomena za to, da uh, so državljani blizu odločitvam, ki jih sprejemajo vsak dan. In upam, da bo na koncu tudi naša hiša lahko podprla stališče komisije. Za odbor IMKO. Gospa Rozier, izvolite. Hvala, gospod predsednik pred nami je nov sporazum, ki ga obravnamo in ta razprava izpostavlja enake vprašanja in enake teme, o katerih smo se že pogovarjali o podobnih pogajanjih. Gre za vprašanje cilja. Trgovinski sporazumi niso namen samemu sebi. Eh, pomembno je, ali koristijo državljanom in potrošnikom. Gre za vprašanje ali lahko ohranimo zakonodajo v javnem interesu. In znova imamo težave glede samega načina dela. Ni dovolj transparentnosti. Mi nimamo dovolj informacij, civilna družba ne dovolj, ima dovolj informacij. Mi želimo več transparentnosti želimo preprečiti socialni dumping davčne utaje želimo zavarovati osebne podatke državljanov in želimo izključiti ločene storitve ki so javne storitve poleg tega pa tudi kulturne storitve in hvala vsem kolegom in pročevalki ki so eh, dali nekaj sporočil eh, v tej smeri in še enkrat hvala prošavki za njeno delo glede tega. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana komisarka. Tisa je zelo obsežno in pomemben sporazum, ki eh, zadeva tudi lokalno in regionalno raven. Prav zato je odbor za regionalne zadeve zelo jasen. Tisa ne sme nasprotovati ciljem evropske kohezijske politike. To je zelo pomemben inštrument in zato ga moramo spoštovati pozdravljamo to, da boste imeli iz, izjemo za um, lokalne javne storitve in da je to sedaj jasno v poročilu. Kar se tiče uh, teh pomembnih načel uh, spoštovanja enakosti in tako naprej, to moramo ohraniti. Ti se ne sme postopati uh, v pristojnosti lokalnih oblasti v Evropski uniji. Le na tak način bomo lahko zaščitili interese naših državljanov in naših občanov. Namen in uh, naloga tega parlamenta je, da zaščitimo evropske državljane. Prav zato potrebujemo jasno in dobro oskrbo z javnimi storitvami. To je povzetek uh, mnenja odboja, odbora za regionalne zadeve. Hvala. Ne vidim gospoda Albrehta na svojem sedežu. Zdi se, da ni tu. Tako da dajem besedo gospodu Van de Kamp v imenu odbora za promet. Evropa sta v tem trenutku pred velikimi izzivi. Evropa se sedaj sooča s številnimi izzivi. Soočamo se uh, z valom beguncev, z nacionalizmom in tako naprej v odboru za prevoz, menimo, da obstajajo številne priložnosti na področju storitev, ko gre za pomorski promet, železniški promet. Evropa ima številne priložnosti za storitve na teh področjih. Pomembni pa so tudi socialni vidiki, ki torej to zadeva zaposlene v prometnem sektorju. Pogosto uh, so izpostavljeni tujim vplivom in uh, eh, nasplošno bi rad si želel, da bi naša mm, komisarka in naša pačevalka bila uspešna pri svojem delu glede tega sporozuma. Hvala. Za odbor ITRE, gospod Borel, izvolite kot eh, poročevalec mnenja z odbora ITRE naj povem, da se zavedamo za eh, transparentnost, za poročanje, za varstvo javnih storitev. Kar pa zadeva telekomunikacijo in industrijo, naj povem, da gre parlament Eh, v smeri tega, da dopolnjuje delo sveta na način, da želi vzpostaviti obveznosti, obveznosti glede naše suverenosti, eh, koristi za potrošnike in podjetja. To je zelo pomembno, da ohranimo naš ekonomski in socialni model in da priznamo pomen javnih storitev v naši uniji. In potem same postopkovne obveznosti, ki jih želimo, transparentnost, dostop do informacij in stalni nadzor parlament. Pogajalci morajo spoštovati vse varovalke, ki jih zahtevajo evropski državljani, ki jih predstavljamo. Mora biti jasno tudi državljanom, da seveda ne bomo glasovali o sporazumu, temveč o tem, da bomo imeli strožji in bolj natančen mandat za pogajalce. Hvala. Sedaj pa gospod Kaspari. Herr Präsident, Spoštovani gospod predsedujoči, gospa Reden, ki je bila nominirana za eh, nagrado v odboru za mednarodno trgovanje in mislim, da če si ogledate njeno poročilo, si je to nagrado definitivno zaslužila. Je pa povedala stavek, ki si sam po sebi zasluži nagrado. Rekla je, da dogovora ne bo brez zaščite, po drugi strani pa ne bomo dobili zaščite brez tega sporazuma. In prav to je značilno za naš parlament. Želimo si sporazuma, dogovora, želimo so ustvarjati globalizacijo, potrebujemo pravila, na katere se bodo lahko zanesli tako naša podjetja, kot tudi naši državljani. In danes se že drugič eh, pogovarjamo in razpravljamo o tem sporazumu. To je po mojem mnenju dober znak. Leta 2013 je Evropski parlament že pripravil poročilo o tem sporazumu in takrat smo jasno podali naša stališča. Kolegica Redingova se je v zadnjih mesecih vzela dovolj časa, da se je spustila v podrobnosti in izdelala mnenje glede tega, kaj nam je dejansko najbolj pomembno. Gospa komisarka, prosim, da spoštujete to, kar bo parlament um, izglasoval v naslednjih dneh. Predpostavljam, da bo tukaj velika večina podprla poročilo in veselim se že tega, da bo naši državljani imeli koristi od teh storitev in od tega novega sporazuma. Nekdo, ki gre naprimer smučati v tujino, si eh, koristi storitve v tujini. Enako nekdo, ki eh, izkorišča zavarovanje, naprimer zdravstveno zavarovanje v tujini. In to je pomembno, da se to področje uredi. Senjor. Hvala, gospod Kaspari. Uh, modri karton strani gospoda Rujza, ga spremete, dobro? Recht herzlichen Dank. Äh. Najlepša hvala. Vprašanje za gospoda Kasparja imam. Trgovina za storitvami prinaša više plače po eni strani in to pomeni, da se krepi kupna moč. Če bomo kupovali ugodne, eh, če bomo proizvali ugodne izdelke, bo tudi, bodo tudi naša podjetja bolj konkurenčna. Ampak eh, ali je tudi za delovna mesta v Evropi pomembno, da se pripravi tak sporozum in kakšna bo korist za majhne in srednje velika podjetja. Spoštovani kolega, mislim, da je to točno to, kar je najpomembnejše. Po eni strani nakupovanje bo bolj preprosto in bolj ugodno, istočasno pa bo tudi prodaja bolj poenostavljena. To je področje, kjer eh, veliko držav dejansko bo profitiralo od tega sporozuma in to bo koristno tudi za MSP-je, imeli bomo enotna pravila in uh, ustvarili bomo tudi nova delovna mesta in to ne pri velikih podjetjih, ampak pri MSP-jih. To pa je zelo pomembno. Senjora. Hvala. Gospa Kirton Darling. Najlepša hvala poročevalec, eh, poročevalki. Storitve so ključne za naše gospodarstvo in njihova kakovost je pomembna za naše delovno mesto, za pravičnost pri delu in za socialno kohezijo v našem parlamentu imamo pravico, da izdamo veto za kakršenkoli trgovinski sporazum. In če bomo to izkoristili, potem lahko sprememo boljšo trgovinsko politiko v Evropski uniji, ki bo delovala v dobro ljudi in ne samo profita. Prav zato moramo podati jasen mandat za pogojavce, glede tega, kaj bomo sprejeli in česa ne želimo sprejeti. In uh, januarja smo prejeli takšno poročilo, uh, Osem političnih skupin je to podprlo in sedaj pozivam kolege iz eh, vseh skupin tega parlamenta, da potrdijo mandat na plenarnem zasedanju. Na tak način bo nemogoče, da bi komisija in eh, države članice ignorirale naše mnenje. Ne bomo glasovali, ali smo za ali proti sporazumu TISA. Ne, povedati moramo, kakšne so naše rdeče linije današnje delovanje in današnje zakonodaja v bistvu odraža analogno dobo. Mi pa potrebujemo nova pravila za digitalno dobo in prav zato moramo to dobro pripraviti. Poleg tega mora biti jasna izključitev javnih storitev in pa eh, povedati moramo, kaj in kako je potrebno urejati druge storitve. Na ta način bomo pridobili veliko novih delovnih mest in eh, veliko novih priložnosti za naše gospodarstvo. Vsekakor pa moramo zagotoviti tudi to, da delavci v sektorju storitev vedo, da smo mi na njihovi strani in da ne bomo sprejeli nobenega dogovora, ki bi eh, imel kot posledico socialni dumping. Urediti moramo globalizacijo in ti se nam lahko pomaga pri tem. Ampak komisija mora to storiti prav, tako kot je potrebno. Sprejeti moramo, kakšna so naše prioritete in katera področja so najpomembnejša. Prav zato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 konvencija OIT ni povsem povzeta v sporazumu TISA. Ali bomo mi sprejeli to, da to ne bo vključeno v, v konvencijo OIT? Well, v teh pogajanjih ni socialnega poglavja in ni vključitve ratifikacije teh standardov. O tem smo se pogovarjali, delali smo na tem in razmišljali o tem, kako bi zagotovili, da osnovne delavske pravice so vključene in dosegli smo kompromis na odboru INTE in smo zapisali, da vsi, vse pogodnice ti se morajo Uh, uveljaviti v praksi določbe konvencije mednarodne organizacije za delo. Torej, gre za to, da se to v praksi uveljavlja tudi, če ni zapisano na papirju. Klarkin. Ama Klarkin. Uh, Dober večer in dobrodošla komisarka, lepo, da ste z nami. To je ključna razprava in bo vplivala na desetine milijonov delovnih mest v Evropske uniji. TISA lahko doda 20 milijard evrov splošnemu proračunu EU. Storitve so 70 odstotkov našega gospodarstva. Združeno kraljestvo je eno največjih izvoznic storitev, zato je moja država članica zelo zainteresirana za ta pogajanja na večstranski ravni in dosegli smo zelo široko podporo v odboru za to poročilo, kar kaže na to, da tudi moji kolegi razumejo, kako eh, pomemben je ta trgovinski sporazum. Po eni strani moramo zagotoviti, da je tisa ambiciozen sporazum, ki obravnava vprašanje 21. stoletja za trgovino z digitalnimi storitvami in tako naprej. In mora tudi vključevati MSP-je v globalne dobavne verige. Po drugi strani pa moramo upoštevati tudi javne pomisleke, eh, grožnje, ki jih ljudje dojemajo. Zato v sporazumu je treba govoriti o varstvo javnih storitev, tako da bo lahko države članice te storitve uh, urejale na način, ki se jim zdi najboljši. Poročila je, to poročilo je dobra osnova za nadaljevanje pogajanj glede tise. Upam, da bo to odprlo številne tržne priložnosti za naše, za naše podjetja. Klakin. Mm, ali sprejmete modri karton gospoda Darmota? Ne sprejmete? Moramo diti. No, no, no, no la acepta, no la acepta. Ni sprejela. Gospa Šake, izvolite. Ni sprejela. Hvala, gospod predsedujoči komisarka. EU e je največja izvoznica storitev na svetu. Naši izvajalci storitev so zelo konkurenčni, EU je zelo odprta in tuje podjetja se enakopravno obravnajo na našem trgu, tako da lahko veliko dosežemo, če bomo dosegli medsebojno odprtje tujih trgov. Tako bomo dosegli enaka pravila v večjih državah po svetu. Želeli bi se, da bi TISA bila večstranski sporazum. Storitve se razvijajo na novih področjih. Govorimo o digitalni ekonomiji in zato se bodo pravila morala posodobiti. Vsakdo, ki ima dostop do interneta, bi lahko nudil v teoriji storitve v tretjih državah. Zato potrebujemo jasna pravila glede eh, pravične konkurenčnosti. Poleg tega moramo zagotoviti spoštovanje temeljih pravic in želimo si, da bi komisija bila ambiciozna, ko gre za e-trgovino, ko gre za finančne storitve in transport. In moramo tudi povdariti vse pomisleke. Moramo biti seveda tudi samozavestni. Parlament mora zagotoviti, da se. Eh, standardi ne bodo znižali in da se prosta trgovina eh, drži pravil. In tisa ne more preprečiti eh, recimo to, da bi države članice imeli monopol na dobavo vode. In veseli me, da sodelujemo pri tem poročilu o pogajanjih in upam, da boste še naprej uh, EU eh, e predstavljali samozavestno, moramo zagotoviti, da čim več držav upošteva naša pravila in da bodo trgovinski odnosi čim bolj vzajemni. Gospa Šake, modri eh, karton gospod Darmota, spremete? Kaj pa ne, gospod predsednik? Um, uh, hvala gospe schaake res za to da ste sprejeli ta modri karton no gospa mcclarkin tega ni bila sposobna očitno moje vprašanje je ali menite da so delavske pravice nekaj kar je treba ipso facto vključiti v vse trgovinske sporazume eu ali pa menite da delavske pravice bolje določati na nacionalni ravni V tej resoluciji smo to omenili in zapisali, da bi si želeli, da bi vsi partnerji, vsi, vse pogodne stranke tega sporazuma spoštovali določila konvencije ILO. Strinjam pa se s kolegico Združenja kraljestva, ki pravi, da je najbolj pomembno izvajanje delovskih pravic, Eh, ne pa nujno nekaj zapisati na papirju, ker to ni nujno realistično. Torej, ko gre za trgovino eh, s storitvami, moramo torej povišati standarde posod, tudi ko gre za delske pravice. Hvala, gospod Kuloglu. Hvala. V petek je predsednik parlamenta si želel, da bi predstavili glasovanje o tisi zaradi tehničnih razlogov. To je že bilo tako pred nekaj meseci, ko smo obravnavali sporozum TTIP. In moje vprašanje je, zakaj je predsednik želel preložiti to glasovanje? Odgovor je, da ne ve, kako bo njegova politična skupina glasovala in zakaj tega ne ve. Zato, ker je ta sporazum nepotreben za EU in tudi državljani se ga ne želijo. Že imamo GAC. Če ga je treba spremeniti, potem ga moramo posodobiti dobro. Ta sporazum pa je nekaj, kar se želijo le multinacionalke in njihovi politični predstavniki. Vemo, kaj želijo doseči. Želijo deregulacijo, želijo to, da bi imeli čim manj pravil, želijo spodkopati države in MSP-je želijo zmanjšati delovske pravice in standarde. In parlament in komisijo pozivamo naj se umakneta eh, iz pogajanj. Vlade morajo spremeniti eh, svoje politike, če si to želijo in morajo imeti možnost izključiti javne storitve, če ne bomo le priča še nadaljni privatizaciji na področju zdravstva in šolstva. Želimo si spremembo uh, določil glede delovskih pravic in okolja. Moramo nehati glasovati o stvarih, ki spodkopavajo naše pravice v EU. You, Reda. Signal iz tega poročila pogajalcem je jasen. Pogajanja ne odražajo stališča javnosti in parlamenta. Javni interes ni bil dovolj upoštevan. Evropejci so proti liberalizaciji javnih storitev preko tise, so proti uh, eh, klauzuli standstill in proti čemrkoli, kar bi šlo v to smer in zato je za naš parlament pomembno, da se nas resno obravnava, mi smo glas ljudstva v teh pogajanjih. Moramo jasno uh, zavreči kakršenkoli sporazum, ki ne temeli na, na pozitivnem seznamu. Moramo zahtevati, zahtevati spremembo pogajalskega mandata, zato da se upošteva stališče parlamenta. Če se to ne bo zgodilo, potem naj se pripravi, da bomo zavrnili tiso. Ne vem, zakaj uh, bi torej ne imeli še naprej pogajanj na večlateralni st st uh, ravni civilna družba nima nobenega dostopa do, sporaz, do pogajanj glede sporazuma uh, TISE. In pravzaprav eh, se moramo zanašati le na to, kar je ušlo v javnost in TISA ne sme spodkopati tega, da imamo vasta potrošnikov, pravično konkurenčnost. In Vse to je zelo pomembno. Torej, številna zakonodaja se pri nas še razvija in ne smemo eh, dovoliti, da bi nas trgovinski sporazum pripeljal v položaj, da ne bi mogli zavarovati svojih digitalnih pravic. Hvala, gospa Begin, izvolite. Hvala, gospa komisarka, kolegi. Naj povem, da se zdi, da ima ta sporozum tisa dve plati. Po eni strani pravite, da bo to povečalo delovna mesta, rast in tako naprej. Vendar to, kar je ušlo iz pogajanj, je pokazala, da bo prišlo do divje privatizacije, da bo prišlo do konca razmejitve med državnim in javnim, da bo prišlo do posega v javno zdravstvo in šolstvo. In sprašujem se, kaj je tisa? Še zelo dalj smo od tega, da bi ga lahko sprejeli. Pogajanja so zelo tajna in ne vemo, katera plat bo prevladala. Vendar mi moramo biti zelo pozorni, kajti uh, eh, slejko prej bo ta sporazum prišel v parlament. V sredo bomo glasovali v besedilu, ki bo črno na belem uh, nakazalo, kakšni so naši pomisliki, kakšne so naše skrbi. In seveda morate se zavedati, da bomo mi tesno spremljali, kaj počnete, gospod komisarka. Tak, Pok, gospod Obram. Najlepša hvala. Ja, v poročilu eh, vidimo veliko možnosti, da bi to, ta sporazum izboljšal pravice delavcev, pa tudi naše storitve. Ampak zaradi pogajanj o TTIP-u veliko državljanov tega več ne verjame. Komisija že več let obljublja, da bodo zaščitili naše evropske standarde ampak eh, naj vas samo spomnim na našo varstvo podatkov. Kljub temu, da sedaj eh, pravite, da si želite tudi druge podpisnice, naprimer Kitajsko, naj vas opozorim, kako izgleda situacija tam. Dobro bi bilo, da razmislite o širini te situacije. Namreč sam ne zaupam v eh, liberalizacijo trga na tak način. Še posebej, če pomislim na to, da je gospa poročevalka v dobrem odnosu z različnimi ljudmi, ki eh, predstavljajo velika podjetja. To gotovo ni dober znak. Eh, hvala. Gospod Epitideus, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. sporazum TISA poskuša izboljšati situacijo za evropska podjetja, ki ponujajo storitve po vsem svetu. Ampak eh, to je spet nasprotujoče nacionalnim državam. Namreč imeli bomo veliko manj javnega nadzora nad finančnimi storitvami. In kaj se bo zgodilo? Ne bo več mogoče, da bi država urejala to področje ali pa da bi imela državni monopol tukaj. Država ne bo več mogla opredeliti zakonodaje in eh, pravil za izvajanje takšnih storitev in to bo seveda zmanjšalo možnost eh, zakonodajne vloge države. Istočasno pa bo tudi omejilo interese naših državljanov in MSP-jev. Poleg tega gre tukaj tudi za vprašanje registra takšnih ponudnikov storitev. V ZDA so predlagali eh, določene predloge sprememb, s katerimi bi bilo praktično nemogoče, da imajo države svoj lasten eh, pokojninski sistem. To se že dogaja v moji državi. Skrbi nas tudi ta možnost, da bi prišlo do izpustov podatkov o registru. Uh, uh, uh, Gospod Valesa, izvolite. Na ta način bomo izboljšali pravila za digitalne in finančne storitve, poleg tega pa bo boljše tudi uh, za različne storitve, ki jih ponujamo. Torej gre za dobro priložnost, da odpremo nove trge našim podjetjem. Na ta način lahko tudi konsolidiramo oziroma izboljšamo položaj Evrope kot vodilne na tem področju. Pogajanja so potekala dobro in sedaj prosimo za večjo zaveda, zavezanost držav in eh, različnih inštitucij, kar se tiče pogajanja na področju finančnih storitev in eh, drugih storitev. Ne pozabimo pa tudi na pravice naših državljanov, kar se tiče določenih pristojbin pri roamingu, pa tudi pri uporabo, uporabi kreditnih kartic v tujini. Podpiram, da se izključijo javne storitve iz sporazuma. Mislim namreč, da je zelo dobro, da se v digitalnem sektorju zauzemamo za prepoved lokalizacije podatkov in za zaščito osebnih podatkov. Sam lahko v celoti podprem to poročilo in prav zato bi rad čestital ter se zahvalil gospe Reding za njeno dobro opravljeno delo pri tem uravnoteženem poročilu. Gracias. Senor Martin. Hvala, gospod Martin. Thank you, President. Najlepša hvala, predsedujoči. Kot so povedali drugi, 70 odstotkov naših delavcev eh, je zaposlenih v sektorju storitvam in zato je to za nas velika priložnost. Sporazum TISA lahko evropskim eh, podjetjem ponudi dostop do drugih trgov. Zato je ta sporazum dober za MSP-je, ki imajo večje težave pri vstopu na tuje trge kot večja podjetja. TISA je dobra tudi za potrošnike. Seveda, če bomo dobro obravnavali uh, dodatne pristojbine, ki jih zračunajo ponudniki v tujini. Poleg tega je ta sporozum dober za naše delavce, katerih eh, pravice bodo sedaj spoštovane tudi v tujini. No, rekel sem, da bi lahko bila dobra za naše eh, državljane in podjetja. Vse je pač odvisno od tega, ali boste dobro zapisali v sporozum, da moramo zaščititi naše delavce, naše um, varstvo podatkov in tako naprej ti se mora odražati naše vrednote in naše želje. Hvala. Ali sprejmete modri karton gospoda Arnota, gospod Martin? Izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod Martin. Spoštujem vaše stališče, vseeno pa bi vas rad eh, nekaj specifičnega vprašal glede določenih klauzul. Del B 24. 24. pododstavek nasprotuje takšnim klauzulam in škodljivo bi bilo, če bi to vključili. Ali lahko potrdite, da boste nasprotovali eh, dogovoru, če bo še vedno vseboval takšno klauzulo? Naše stališče glede tega vprašanja in tudi glede drugih eh, sporozumov je, da Ne podpiramo takšnih klauzul, namreč država članica mora imeti pravico odločanja za javne storitve. Namreč javne storitve pripadajo javnosti. Hvala, gospod Starbati, izvolite. Äh, Spoštovani predsedujoči, storitve so pomemben sektor v Evropski uniji in tudi v Nemčiji delež eh, našega gospodarstva tukaj je vedno večji in prav zato so storitve pomembne v mednarodni trgovini. Znano je, da je mednarodna trgovina eh, pomembna za primerljive stroške, ti pa so dobri tako za naše potrošnike, kot tudi za našo konkurenčnost. In to so povedali že drugi. Sporazum TISA je nekakšen eh, gradben element v različnih zakonodajah in standardih eh, STO in prav zato ta korak podpiram. Poročilo je dobro pripravljeno in spoštuje vse naše zahteve ter ne ogroža javnih storitev. Prav zato ga podpiram in upam, da bodo pogajanja napredovala čim hitreje ter čim bolje. Hvala. Gospod Šolc. Danke, Herr Präsident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospa poročevalka Reding. To poročilo je vključilo različne zahteve, ki smo jih eh, zahtevali glede javnega interesa in mobilizacije družbenih stvari. Ampak zahteve komun, zahteve določenih sindikatov in združen niso bile vključene v kompromise, ki ste jih sprejeli. Tako naprimer zahtevamo, da izberete samo pozitivne sezname. Namreč stvari, ki jih ne navedete, ne bodo izpostavljene tržnim pravilom. Naše zahteve ste samo vključili kot uh, kratko omembo in jih tako razvodenili. Namreč uh, pri nas bi bilo dobro, da globalizacijo uh, preoblikujemo tako, da bo v korist za naše državljane in podjetja. Ali ste torej pozabili na rdeče linije, ki jih je odbor za trgovino zahteval? Gospa komisarka, mislim, da ne boste spremenili pogajen glede našega po našem poročilu, ker je mandat sveta drugačen. Prav zato se ne bomo strinjali s tem potrdilom. Anderson. Hvala, gospod Anderson. Tako, učvarane. I kveld eh, debatterar Najlepša hvala, predsedujoči. Danes govorimo o poročilu glede sporazuma TISA in gre za enega izmed mnogih eh, sporazumov, o katerih se trenutno pogajamo. To moramo razumeti skupaj z sporazumom TTIP in sporazumom za Kanado. Razmisliti moramo, kako bo to delovalo, na, učinkovalo na naše orodje, o, okolje, pa tudi na projekte neuspešne privatizacije. Kaj bo s temi projekti? Trgovina je zelo dobra in pomembna, ni pa pomembnejša od našega okolja ter od pravic naših državljanov. Prav zato želimo komisiji poslati jasno sporočilo. Besedilo ima nekaj dobrih delov glede varstva javnega sektorja in varstva osebnih podatkov, ampak besedilo je še mogoče izboljšati. Prav zato podpiramo um, predloge sprememb zelenih ki so pomembni za to, da bi imeli pozitivne sezname in da bi lahko tudi v prihodnosti sprejemali dobre odločitve. Gospod Anderson, vprašanje v okviru modrega kartona strani gospoda Sanja. Sprejmete vprašanje. Izvolite. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Najlépse hvala, predsedujúči. Spoštovani kolega, omenili ste stališča zelenih, če sem prav razumel, in da teh eh, mnen niso dovolj upoštevali. Ampak govorimo o sporazumu o trgovini z storitvami in eh, ta sporazum ne more rešiti okoljskih problemov. Katere težave ste želeli tu vključiti? Det handlar bland annat om upphandlings... Ja, gre na primer za javno naročanje. E, to je eno izmed področji, ki bi lahko izboljšali. Ursäkta. Det handlar bland annat om upphandlingsregler. Govorimo o pravilih za javno naročanje, pa o možnosti, da bi sprejemali odločitve, ki vplivajo na podnebne spremembe. Sklepam, kolega, da želite postopkovno vprašanje zastaviti, ko tam mahate. Izvolite. Ja, Spoštovani predsedujoči, spoštovana komisarka, pravkar sem prejel sporočilo iz agencije, namreč STO je um, dejalo, da je sedaj urgentno stanje zaradi virusa zike. Če gre za globalno nujno situacijo, potem bi bilo smiselno, da prilagodimo naš dnevni red temu, če želimo biti globalni akter tudi na tem področju. No ne vem, verjetno vas ni bilo na začetku razprave, to zadevo smo že obdelali. Nadaljujemo. Gospod Vojt. Ja, danke, Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovani kolegice in kolegi. Danes popovdne smo lahko videli, kako je predsedujoči Lesa gospod Weber v razpravi o postopkovnih zadevah povedal, da želi, da še ta teden sprejeti poročilo o tem sporazumu kakršne koli predloge sprememb pa je označil za eh, samo željo, da to zavlačujemo. Mislim, da ne bi bilo dobro, da sprejmemo takšen sporozum oziroma poročilo o njem sploh ne po takšnimi pritiski. Javna, stori, javne storitve morajo biti storitev za državljane, ki je na voljo vsem in ni usmerjena proti profitu. Javni zdravstveni sistem je pomemben. Namreč, če bo ta profiti, eh, privatiziran, si ne bo želel zdravih državljanov. Problematično je tudi, če se privatizira elektriko, plin in, takšn, in tako naprej, saj se bo te storitve ljudem odklopilo takoj, ko jih ne bodo plačevali en mesec. Javna infrastruktura in uh, infrastrukture za javno dobro niso nekaj, kar bi lahko privatizirali. Tega ne smemo dovoliti. Profita ne smemo postavljati pred eh, splošno dobro. Prav zato zavračam ta sporazum na enak način, kot zavračam Evropo bank in špekulantov. Hvala lepa, gospod Fisas. Hvala lepa, gospa komisarka. Poročilo, o katerem danes razpravljamo, je namenjeno temu, da ocenimo prvi dve leti in pol pogajanj o tem sporazumu o trgovini in storitvah. Želimo podati tudi jasna priporočila komisiji. Komisiji moramo tudi ponuditi dovolj manevrskega prostora, da bo lahko nadaljevala s pogajanji. To pa pomeni, da moramo izboljšati predvsem zakonodajo Evropske unije. Mi seveda podpiramo uh, pravico, ki jo stranke imajo za to, da urejajo to področje. Ta sporazum je ključnega pomena za Evropsko unijo. Smo največji izvoznik storitev, 25 odstotkov svetovnih, svetovnega izvoza pokrivamo prav mi. Leta 2013 smo imeli prihodka več kot 170 milijard evrov. V zadnjih desetih letih se je količina storitev v Evropskih uniji, ki jih izvažamo, podvojilo. Zato mora biti ta sporazum čim bolj več stranski, urediti moramo tudi javne storitve, storiti moramo vse za to, da bo zaščiten potrošnik, ne smemo znižati socialnih standardov. Čestitke, gospe Reding, za odlično upravljeno delo. Hvala lepa, gospod Lange. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, kolegice in kolegi. Če si želimo izboljšati to besedilo, potem eh, si, se moramo zauzemati za kakovostne storitve in eh, jasno moramo biti proti razprodaji javnih storitev. Smo za pravice delavcev in proti socialnemu dumpingu. To je kratka, jasna formula, s katero eh, lahko obravnavamo ta sporazum. Predvsem, kar se tiče pravice delavca, potrebujemo pravično podlago za to, da ne bo prihajalo do socialnega dumpinga skozi napotitev delavcev v druge države. V poročilu je zapisano, da je potrebno spremeniti določene direktive v Evropski uniji, tako da bomo spoštovali pravi eh, načelo enako plačilo za enako delo z enakimi pravicami. Torej, spoštujem vaš pristop in zahvaljujem se komisarki za to, da eh, dobro sodelujemo in da dobro spoštuje naše mnenje glede tega, kaj si želimo. Hvala lepa, gospa Žitnanska. Ďakujem veľmi pekne. V týchto... Najlepšia chvála. Evropski parlament je vsekakor izkorišča svojo vlogo pri sooblikovanju politik. Namreč pripravljamo smernice za pogajanje glede sporazuma TISA. Mi predstavljamo državljane in prav zato je dobro, da prispevamo k konstruktivnim pogajanjem pri tem sporazumu, ki bo izboljšal storitve za vse tri, za vseh 23 eh, podpisnic. Na tak način bomo imeli boljše, bolj ugodne storitve, ki bodo tudi bolj varne. Gre za dobro priložnost za naša podjetja, ki bo pomagala ustvarjati več delovnih mest in boljši dostop do drugih držav. Naše storitve so zelo kakovostne in prav zato jih moramo ponuditi tudi na tujih trgih ter da moramo se tudi odzvati na moderni svet ter izkoristiti digitalne možnosti. Hvala lepa, gospa Minar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sporazum TISA je mali brat Čeze in Tetipa. TISA je že ne vem kateri primer tega, kako Evropska unija pravzaprav skuša ugoditi zgolj interesom multinacionalk. Nikakor ne želimo spodbuditi gospodarstva, želimo znižati stroške dela, s tem pa se bo seveda znižala tudi kakovost storitev, predvsem pa pravice potrošnikov. V predlogu spremembe 20 smo prosili komisijo, da se omakne iz teh pogajanj. Če resnično želi komisija zaščititi javne storitve, potem je tisa res absolutno napačna pot. V predlogu 29 zahtevamo zaščito za MSP-je, enako v predlogu spremembe 49 nacionalne parlamente moramo poprašati za njihovo stališče. V predlogu 53 zahtevamo, v 36 predlogu pa zahtevamo zavezujoče določbe. Hvala. Hvala, gospod Bove. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, 30 let nam skušajo usiliti gad. Leta 2013 smo rekli, da je bil rezultat na tem področju negativen, kajti ta sporozum gre ravno v nasprotno smer kot interesi potrošnikov. Ta mali klub 23 držav želi več kot 190 državam članicam Svetovne trgovinske organizacije usiliti ta sporazum. ZDA pravijo, da ne želijo, da bi Kitajska sodelovala pri teh pogajanjih. Zakaj? zato ker je to v nasprotju s splošnim interesom. Ljudje že 30 let govorijo o tem, ko so prebivalci protestirali zoper sporazum o storitvah, so govorili ravno o tem. In ta sporazum, ki jim ga želimo usiliti sedaj, je še slabši kot tisti splošni sporazum v žargonu Svetovne trgovinske organizacije, je to sporazum plus plus. To pomeni, da bomo še bolj odprli trg storitev. S tem ne bomo zaščitili potrošnike, kajti na tem področju že obstajajo sistemi na tem področju. Gospod predsedujoči prekinja govornika. Hvala lepa, gospod Tomc. Eh, najprej bi se seveda rada zahvalila poročevalki kolegici viviane reding za ta priporočila. sama sem v eh, tej zgodbi zastopala stališče politične skupine evropske ljudske stranke za področje odbora econ in tako zelo dobro vem da za tem poročilom stoji ogromno dela in usklajevanj. zato mi je zelo žal da želijo nekateri zaustaviti sprejetje sporazuma ki bi lahko prinesel pomembne spremembe ki bi lahko državam članicam evropske unije prinesel lažjo izmenjavo storitev in več delovnih mest. pogosto se izkaže da nasprotovanje izhaja iz strahu ali pa iz nevednosti zato je zelo pomembno da smo čim bolj transparentni in da imajo ljudje čim več informacij. včasih pa to nasprotovanje enostavno izhaja iz želje po ohranitvi monopolov konkurenca seveda ni vedno zaželena toda če je ni največjo škodo utrpimo prav mi potrošniki. želim seveda uspešno delo predvsem pa si želim da bi bila ta pogajanja vnaprej čim bolj transparentna. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala za besedo. Tukaj sem, sem gospa Ulusko, res je. Današnja trgovina s storitvami dobro deluje, imamo pa vse več digitalizacije in ni dobrega razlikovanja med storitvami in dobrinami. Prav zato potrebujemo nova pravila. Tisa pa ne sme pomeniti, da bo prišlo do socialnega dumpinga ali nepravične konkurenčnosti zaradi slabih delovnih pogojev ali izkoriščanja ljudi ter škode za okolje. Prav zato je parlament tako jasno povedal, kaj želimo. Zahtevamo spoštovanje glavnih um, standardov uh, svetovne organizacije dela in prosimo, da vsi partnerji ratificirajo ta pravila. Poleg tega si želimo transparentnosti, zaščito javnih storitev, pa tudi priložnost, da zaščitimo javni interes. Zagotoviti moramo namreč, da imamo dovolj podpore v parlamentu za ta sporazum. Ampak to podporo morate dobiti v večini, drugače ne, boste, ne bomo sprejeli tega. Gospa Arina. Gospa Arina. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka. Presenečena sem nad tem vašim diskurzom. Prej ste povedali, da ta resolucija potrjuje vaš mandat, da lahko še naprej izvajate pogajanja tako, kot ste jih dosedaj. Prisluhnila sem kolegicam in kolegom, veliki večini, predvsem pa sem prisluhnila poročevalki, gospe Reding. Resolucija od komisije jasno zahteva, da spremeni način pogajanja in predvsem, da spoštuje določene modre in rdeče črte. Ali naj še enkrat ponovimo, katere so te rdeče črte oziroma meje? Izključevanje javnih storitev, liberalizacija, kar povšalno in nepovratno nikakor ne, socialni dampek proti. Vse to je vključeno v resoluciji. V pogajanjih tega trenutno ne upoštevate. Če boste pogajanje še naprej vodili v smeri, ko ste si jo začrtali, obstaja tveganje, da bo v parlamentu dosledna večina proti sporazumu o storitvah. Vse poslanke in poslance, ki bodo glasovali o tej resoluciji, prosim, da so dosledni. Če ne spoštujete naših zahtev, potem moramo mi glasovati proti. Gracias. Hvala lepa, gospa Rodriguez Pinjero. Hvala predsedujoči, dobrodošla komisarka. Nam se zdi zelo pomembno, da posodobimo svetovna trgovinska pravila. Ne moremo dopustiti, da se najbolj pomemben del trgovine ureja s pravili, ki so bila sprejeta še preden je nastopil internet. Zagotoviti moramo varstvo podatkov, urediti moramo spletno trgovino, gostovanje pridobiti moramo vzajemnost. Tako bo trgovina koristila potrošnikom, pa tudi podjetjem. Sama podpiram to resolucijo, zato ker se mi zdi, da zelo jasno navaja, katere so zahteve, ki jih Evropski parlament nalaga komisiji, če želimo, da gredo pogajanja v smer, ki smo si jo začrtali. Jasno se morajo odražati te zahteve, predvsem pa se morajo javne storitve izključiti ko gre za socialne delovske pravice, te je treba zagotoviti. Potem varstvo podatkov, urejanje finančnih in bančnih storitev, potem je tu še pravica do kulturne raznolikosti. Komisija in vi kot komisarka, ki zastopate komisijo, morate upoštevati mnenje parlamenta, ki se odraža v tej resoluciji. Pristojnost za pogajanje je res v rokah komisije. Pristojnost za potrditev ali zavrnitev sporazuma pa je v rokah parlamenta. Potrebujemo dober sporazum. V ta namen morajo biti pogajanja napredna in spoštovati vsa mnenja. Hvala. Hvala lepa, gospod Maurel. Merci, uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa poročevalka Redingova je ja ravno kar povedala, da se zastavlja vprašanje, kakšno tiso si želimo bi pa še nekoliko dopolnil to vprašanje. Pravo vprašanje je, ali sploh želimo sporazum TISA. Kar nekaj nas je v parlamentu, pa tudi med državljani, ki dvomimo o tem, da so ta pogajanja dobro utemeljena. To trdimo na podlagi izkušenj. Videli smo, kakšno katastrofo je prinesla liberalizacija v preteklosti. Evropa sedaj več kot, bolj kot kadarkoli prej potrebuje jasna pravila in zaščito v tej resoluciji omenjamo kar nekaj pomembnih pravil. Mi se sprašujemo, ali bo TISA zgolj dodaten TETI, ali bo TISA direktiva Bolkenstein na svetovni ravni, ali bo prišlo do še večje deregulacije, ali bo šlo v primeru TISA še za dodatno finančno deregulacijo. Če komisija na ta vprašanja odgovori za da, potem smo proti. Gospa Arena ima prav. Naša resolucija ne bi smela biti podpora komisiji, temveč povabilo, zelo odločno povabilo komisiji, da še in da vedno skrbi za potrošnike in delavce v Evropski uniji. Hvala. Gracias. Hvala lepa. Prehajamo na postopek. Pritegnite pozornost predsedujočega. Ogromno se vas je prijavilo k besedi. kako bom odločal, kdo bo dobil besedo. Vsi besede ne boste dobili, zato ker se vas je preveč prijavilo k besedi. Vsi predstavniki skupin, ki so prosili za besedo, bodo dobili besedo, potem pa še nekaj posameznikov, ki so se v razpravi oglasili zelo na kratko ali pa se sploh niso oglasili. Tretje merilo pa, ki je prav tako pomembno, je da bo da dobila dva poslanca besedo, ki se sicer danes nista oglašala v razpravi. Najprej gospod Bogovič. Eh, hvala za besedo. Svet se na hitro spreminja različne storitve s področja telekomunikacij prometa in ostale storitve predstavljajo zelo velik delež današnje ekonomije. svet se digitalizira vedno večji je delež digitalnih storitev zato je nujno da evropski parlament da evropski komisiji zelo jasna izhodišča ki se v imenu evropejcev pogaja okoli sporazuma tisa. E, poročilo gospe redingove je zelo uravnoteženo zato ga podpiram. poročilo Eh, daje priložnost tako evropski ekonomiji tako velikim kot malim podjetjem prav tako je zelo pozorno do pravic delavcev da ne pride do socialnega dampinga sporazum mora zagotoviti tudi večje pravice potrošnikov storitev kajti vedno bolj postajamo uporabniki storitev na globalni ravni varovanje osebnih podatkov je tudi eno izmed področij ki je obdelano in je nujno pomembno da je dobro obravnavano. prav tako pa moramo biti pozorni na storitve eh, javne storitve ki morajo ostati v javnem interesu. podpiram da je evropski parlament samozavesten in da da jasna izhodišča evropski komisiji. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Sporazum o trgovini, o katerih se pogaja 23 držav, predstavlja v tem trenutku najbolj občutljiv in najbolj obsežen finančni sporazum za Evropsko unijo. 68 odstotkov delavcev je zaposlenih v tem sektorju, 173 milijard evrov dobička smo imeli v tem kontekstu od leta 2013. Internet je napredoval. Evropski ponudniki storitev so na globalni ravni konkurenčni, omogočajo tudi dostop do številnih tržišč, v nekaterih primerjih pa naletimo na dostop, ki je precej omejen pri nas imamo trg predvsej liberaliziran, MSP-ji so nažalost v slabšem položaju v odnosu do ostalih MSP-jev drugod po svetu. Potrebujemo vzajemnost, potrebno je zaščititi tudi pravice potrošnikov. Regulirati je treba globalizacijo. Določbe sporazume morajo biti zelo jasne in pregledne in na voljo javnosti. Šolstvo, zdravstvo morata biti izključena lokalna raven mora imeti možnost, da sprejme zaščitne ukrepe, če je to potrebno. Hvala. Hvala lepa. Gospa Tomašič. Pa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se, da bi Evropski parlament moral imeti bolj aktivno vlogo v teh pogajanjih, ko gre za sklepanje mednarodnih sporazumov na splošno. Sedanja praksa pogajanj je takšna, da javnost pogajanj sploh ne more spremljati. Zaradi tega je javnost pogosto negativno nastrojena do pogajanj, ker ima občutek, da se jim nekaj prikriva. Čeprav je v našem interesu, da zaščitimo potrošnike. Mislim pa, da bi morala biti tudi preglednost visoko na seznamu prednostnih nalog. Večja možnost demokratičnega nadzora je tista, ki občasno sicer res nekoliko otežuje pogajanja, vendar je kljub temu zelo pomembna. Enakopravnost je tista, ki bi morala biti bolj v spredju pri pogajanjih. Osredotočiti se moramo predvsem na to, da bomo odprli tuja tržišča za evropska podjetja. Tega cilja pa ne bomo dosegli z moraliziranjem in z dajanjem lekcij preostalemu svetu. Ustvariti moramo pravno-politični okvir, ki bo našim podjetnikom omogočil, da bodo lažje dostopali do še včeraj zaprtih tržišč. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam podpiram pogajanja, ki jih komisija vodi v imenu Evropske unije, bi pa rad podaril, da je to zelo pomemben, dragocen instrument, ki ga lahko v parlamentu podpremo. Ampak težko ga bomo podprli, če javnost ne bo celoti podrobno seznanjena o vseh temah, o katerih se pogajamo. Ta proces mora postati veliko bolj javen, kot je. Zelo pomembno je, da državljani podprejo tisto, o čemer bomo mi odločali. Rad bi podaril predvsem težave, ki se pojavljajo pri e-trgovini, pri gostovanju. Rad bi podaril tudi potrebo po zaščiti delavcev, predvsem pa bi rad povdaril pravico, ki jo imajo lokalne in regionalne uprave, da zaščitijo področja, ki jih lahko s subsidijarnostjo. Zelo pomembno je, da javna, javne storitve, torej šolstvo, zdravstvo, ne vključimo v ta proces, kajti če bi jih vključili, bi javnost ta sporozum zavrnila. Vem, da je delo težko, ampak če bomo vključili javnost, nam bo lažje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Alviol. Gospod Alviol. Hvala lepa. TISA, TTIP in CETA predstavljajo triado sporazumov na področju proste trgovine, tako jih imenujejo. Multinacionalke usiljujejo preko teh sporazumov svoja pravila, so nadsodišči in parlamenti. Svoboščina osijemljajo, da bodo privatizirali naše javne storitve, zaslužnili naše delavce in delavke. TISA bo omogočila, da bodo velike korporacije tiste, ki določajo delovske pravice delavk in delavcev. Multinacionalke bodo imele tudi možnost, da delavce enostavno predstavljajo levo, desno. Zaradi tega bodo delavci v izjemno prekernem položaju. V levici bomo glasovali proti, proti privatizaciji javnih storitev, proti prekernosti, proti diktatu multinacionalk. Gospe poslanke, gospode poslanci iz skupine ELS in socialistov. Ali boste glasovali za poročilo? Če ja, potem boste glasovali za to, da se pogajanja nadaljujajo in da se odozamejo naše pravice. Želite, da res multinacionalke vzamejo demokracijo v svojo roko? Hvala. Hvala lepa, gospod Tortason. Hvala lepa. Gospa komisarka, mislim, da so kolegice in kolegi že povedali, da so sporazumi pač takšni, kot so. V okviru OMS oziroma Svetovne trgovinske organizacije nismo dosegli določenih stvari, ki jih sedaj želimo urediti v teh sporazumih. Mi ne želimo, da bi javne storitve vključili v ta sporazum. Strah nas je zaradi teh stvari. Pojasnila komisije nas ne pomirajo, predvsem nas skrbijo javna naročila, potem javne storitve, kaj se bo zgodilo s plačnimi sistemi, kako bodo prizadeti delavci zaradi tega sporazuma. Vemo, da bodo prizadeti. Skrbijo nas pravice delavcev. 70 odstotkov delavcev dela v sektorju storitev in jih ta sporazum zadeva. Zato bi morali poslati zelo jasno sporočilo ta teden, kolegice in kolegi, biti moramo zmožni, da to storimo. Sicer v resoluciji ne bomo glasovali. Ne želimo, da se pogajate o javnih storitvah, ne želimo pozitivnih seznamov v takšnih pogajanjih, predvsem pa se ne strinjamo z pogajalskim mandatom, ki ga ima komisija v tem trenutku, komisarka Malmström ne sprejemamo tega, da vi pravite, kako vam parlament daje zeleno luč, da nadaljujete s pogajanji, kot ste jih izvali do sedaj. To v resoluciji tudi jasno piše. Hvala lepa, gospod Arnold. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Trgovina storitve pri nas v mojem bolilnem okrožju zelo pomembno. Združeno kraljestvo je največji izvoznik storitev na svetu. Večji smo kot ZDA. To ni zgolj dejstvo, to je vladna statistika če dojamete ironijo vsega skupaj. Britanski interesi očitno niso upoštevali. Več kot 12 tisoč delavcev je v sektorju storitev v Newcastle in več kot 45 tisoč v mojem volilnem okrožju. Ampak zaradi tega sporazuma niso zadovoljni. Zaradi ti se bo prišlo tudi do premika delavcev med posameznimi državami, ki so podpisnice tega sporazuma. Ali to pomeni več migracij delavcev v Združeno kraljestvo, če ja, za koliko se bodo te migracije delavcev povečale? Ali bo demokratično izvoljena vlada res morala popustiti pred vami? Združeno kraljestvo je vodilna država na tem področju. Nas vedno bolj skrbi, da TISA ne bo ohranila našega položaja. Hvala gospod Schaffhauser. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsa kršna trgovina temelji na regulativi, sicer velja zakon džungle. Tu podarjamo, kako pomembne so javne storitve. Podarjamo pomen podatkov, pomen varovanja podatkov, pomen vzajemnosti. Tisto, kar pa je temeljni problem, je način, kako so organizirana ta pogajanja. Pogajanja potekajo v tajnosti, mandat ni dovolj jasen, pa bi moral biti, to je nujno. Predvsem pa je podlaga neprava. Namreč pogajate se na podlagi, ki je obstajala še pred vojno, še preden so se oblikovali organizacije kot je svetovna trgovinska organizacija. Pogajate se skrivaj stran od državljanov parlamenta, ne poslušate, čeprav mi izražamo voljo državljanov. Na tak način ne bomo uvedli demokracije, niti ne pridobili zaupanja državljanov. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo komisarka, gospa Malmström, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Najlepša hvala za možnost, da se pogovorimo o tem izjemno pomembnem sporazumu, o katerem se pogajamo. TISA je priložnost, da oblikujemo enakopravne pogoje delovanja na področju storitev na svetovni ravni. To ima lahko velik pomen za svetovno gospodarstvo, pa tudi za Evropo. Evropa je zelo odprta za tuje naložbe, moramo pa zagotoviti to, da bodo naša podjetja prav tako lahko vlagala v tujini. Sporazum GATS je res treba posodobiti, če želimo upoštevati nove globalne realnosti, če želimo vzpostaviti pravno varnost in gotovost, kot ste nekateri rekli. To je zelo pomembno, če želimo stvari pravo na pravila način opraviti. Prosta trgovina sama po sebi ni odlična. Dobra je z vidika oblikovanja novih delovnih mest, spodbojene gospodarstva, ampak potrebuje pa tudi jasna pravila. Želimo si, da bi bil ta sporazum večstranski, strinjam se z vašimi pomisleki glede tega, zato smo tudi skušali zasnovo oblikovati čim bolj odprto, čim bolj vključujoče, da bo lahko postopoma več držav pristopilo k temu sporazumu in da bomo lahko tudi več držav članic VTO-je vključili v sporazum. Sporazum GATS ne vključuje določb o nujnosti podpisa konvencij Svetovne organizacije dela, ampak Evropska unija se vedno zauzema za to, da bi države podpisale ključne konvencije Svetovne trgovinske organizacije, ne zgolj na področju trgovine, temveč tudi na drugih področjih. Javne storitve, audiovizualne storitve so vedno izključene iz sporozumu. To je zelo jasno v mandatu, ki ga imamo strani držav članic. To je zelo jasno tudi na podlagi vsega tega, kar ste danes povedali. Pa tudi v prejšnjih razpravah. Javne storitve, kot so izobraževanje, zdravstvo, dobava vode, audiovizualne storitve, vse to je izključeno tega ni treba privatizirati. Če pa se že privatizirajo ti sektori, v tem sporazumu niti titi puniti nobene drugem sporazumu ne najdete nič takšnega, kar bi nacionalni, regionalni, lokalni ravni onemogočilo, da bi ta sektor vrnilo nazaj pod javni okvir, če je takšna politična volja in odločitev. Potem pravica do reguliranja na nediskriminatoren način na vseh ravneh lahko zakonodajalci sprejmejo odločitve, ko gre za zdravstvene in okoljske standarde, če želijo. To se ne bo spremenilo. Glede preglednosti. Kot ste videli, smo resnično želeli dati evropski prispevek k tem pogajanj čim bolj pregleden. Večina evropskih predlogov in povzetek vseh pogajanj je na voljo na spletu, poslanci imate dostop do vseh dokumentov, vendar so to pogajanja, pri katerih sodelujemo še z 22 državami. Težko bomo javno objavili dogovore in predloge strani Turčije, Pakistana, Avstralije, Nove Zelandije, Peruja in tako naprej. Žal mi je, da se te države niso odločile delovati tako pregledno kot mi, ampak njihovih dokumentov ne moremo objaviti. Zato včasih predlogov, niti osnutkov predlogov ne najdete na njihovi uradni spletni strani, temveč zgolj, če jih objavi nekdo na nezakonit način. Številni ste omenili, da smo nekatere predloge, ki so bili nespremljivi, takoj zavrnili. Mi bomo skušali zadeve narediti še bolj pregledne in poskrbeti za to, da ste tudi vi čim bolj vključeni v delo seveda boste tudi vi, tako kot države članice, imeli končno besedo. Mi se pogajamo o tisti na podlagi mandata, ki nam ga je podelilo 28 držav. Tudi vi ste imeli svojo besedo na samem začetku. Zelo dobro se zavedam, kakšne pomisleke imate. Upoštevamo vaše pomisleke in skrbi. Še naprej bomo to počeli. Mnogi imajo pomisleke tudi izven parlamenta. Se pa zelo dobro zavedam, da je v Evropski uniji je brezposelnost še vedno zelo visoka, na milijone ljudi je še vedno brez dela. TISA in drugi trgovinski sporazumi nam bodo omogočili, da ustvarimo delovna mesta, da zagotovimo naložbe v rast v Evropi. To absolutno potrebujemo, tako da je treba najti ravnotežje. Z vašimi prispevki v resoluciji in z vašo razpravo bomo lahko v prihodnih pogajanjih storili še več. Prej sem že povedala, da krok pogajanj poteka ta teden, takoj ko bo zaključen, vas bom obvestila ta sporazum lahko sklenemo na tak način, da se bo zagotovilo ravnoteže, kot ste ga številni zahtevali. Z veseljem se bom z vami še pogovarjala o tem. Hvala še enkrat, gospod Reding, za odlično upravljeno delo. Zagotovili ste precej obsežno večino tudi strani razno raznih odborov. Hvala lepa tudi novemu gospodu predsedujočemu. Hvala, sedaj pa še poročevalka, dve minuti, gospod Reding, izvolite. Monsieur. Gospod predsedujoči, kot je povedalo več eh, poslancev, smo lahko videli, da si parlament želi popolno transparentnost, pravičnejša trgovinska pravila, eh, medsebojno odprtje trgov pravica do eh, sprejemanja zakonodaje in varstvo potrošnikov. Večina političnih skupin gre v to smer. Globalizacija in digitalizacija naših gospodarstv sta dejstvi. In vprašanje je, ali želimo, da Evropa uh, je uh, duty free celina, preostali del sveta pa nekakšna džungla. Naš odgovor bo biti ne, ne, mi želimo zapisati pravile igre danes, zato da ne bi potem jutri morali trpeti situacije, kakršna bi sicer nastala. Želimo varstvo naših državljanov, naših podjetij in želimo spremembo politike. Od evropskih eh, volitev leta 2014 imamo nov veter v krila evropske trgovinske politike in parlament uh, ima svoja priporočila, ki, če bodo sprejeta, bodo ver za uh, gospodarsko rast in varstvo za naše državljane. In zato pozivam politične skupine, naj še naprej podpira delo parlamenta. Le z veliko večino na plenarnem zasedanju bomo lahko dosegli, da se bodo naše zahteve upoštevale. Tako je tudi dejal uh, uh, nemški predstavnik uh, za odbor Inter, ki je dejal, da potrebujemo močno besedilo, ne pa nekašne lažne kompromise. Najlepša hvala, gospa Reding. Tako, s tem smo zaključili to točko dnevnega reda.